so pozdravili delo našega odbora. Več kot 20 krat smo zasedali, zato se vam zahvaljujem za zaupanje. Hvala. Hvala lepa, gospa Alfano. No, želimo vam, da bi tudi v prihodnje zelo uspešno delali, sedaj smo vam mandat podaljšali. Včeraj popovdne je predsednik prebral člen oziroma pravilo 187, prvi odstavek. Odbor za ustavne zadeve je predlagal, da se raztolmači ta člen skladno s členom 211 odstavek 4. Pravi, da glede na to, da ni bilo nobenega nasprotovanja temu tolmačenju, je bilo to tolmačenje sprejeto. Sedaj pa nas čaka glasovanje. Najprej poročilo Moreira o makrofinančni pomoči Kirgiški republiki. Poimensko glasujemo. Glasujte, prosim.